zasedanje se ponovno začenja prosim da zasedete svoja mesta äh, äh, gospod golniš äh, je želel podati neko osebno sporočilo gospod golniš prosim, da mi poveste na osnovi katerega člena poslovnika želite govoriti. Hvala. To je eh, člen 164, ki se nanaša na osebna dejstva. Rečeno mi je bilo, da je pri glasovanju predsednik zasedanja, to ste bili vi, gospod predsednik, eh, odgovoril na mojo zahtevo, da se spoštuje eh, pravilnik, eh, mi je odgovoril, naj bom miren in se ne bom pomiril. Se vsem spoštovanjem, gospod predsednik, vaš izraz, ki ste ga uporabili, se mi zdi zaničljiv. Ne zahtevam nobene sankcije, proti poslancu Šulcu. Osebno priznavam svobodo izražanja, ampak ko sem omenil spoštovanje poslovnika, sem želel podariti, da je 26. člen tisti, ki ureja predsedniško funsko. Potem eh, člena 165 in 166 Eh, omogočata, da eh, sankcionirate oziroma eh, naženete tistega poslanca, ki moti zasedanje. Ampak ti členi vam ne omogočajo, da zahtevate odhod takega poslanca, ki ni motil eh, zasedanja, ne da bi ga prej zaslišanja in ne da bi mu dali možnost, da se opere pred očitki. Eh, ne glede na to, eh, kaj si, eh, eh, kaj si mislimo o teh pravicah, o človekovih pravicah, za katere govorimo, da jih želimo izvoziti v cel svet. Hvala lepa. Prav, gospod Golniš, naslednja točka na dnevnem redu je razprava s predsednikom švedske vlade Štefanom eh, Löfnom o aktualnih razmerah v Evropske uniji. Pozdravljeni, gospod ministerski predsednik, eh, prisrčno vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. Veseli nas, eh, da nam nameravate danes predstaviti aktualne razmere v Evropski uniji. Preden vam predam besedo, bi opozoril na to, da smo v skladu z sklepom konference predsednikov odpovedali postopek HDI in ne bom sprejel tudi modrih kartonov. Najprej ima besedo predsednik eh, švedske vlade, gospod eh, Löfven. Izvolite. Gospod predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz, najlepša hvala za vabilo na današnjo sejo kar imel časa podpredsednik Evropske, predsednica Evropske komisije Kristalina Georgieva, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospod in gospodje. Bili so najboljši časi, bili so najslabši časi, bila je doba modrosti, bila je, bil je čas neumnosti, bila je epoha vere in nejevere, bila je sezona svetlobe in sezona teme. Bila je pomlad upanja in zima obupa. To so bile uvodne besede Dickensove zgodbe dveh mest iz konca 18. stoletja. Lahko pa bi čisto mirno govoril tudi o današnjem času resnično smo preživeli oziroma prišli v zimo obupa teroristov in ekstremistov, ki poskušajo napadati naše temelje, Rusa še naprej želi premikati evropske meje z uporabo eh, vojaške sile. Evropska unija ni sposobna obvladovati problema presposobnosti mladih socialnega obupa in eh, globalne begunske krize. Vendar pa je v svetu čutiti tudi upanje globalni podnebni dogovor, vzdržni cilji tisočletja in države, ki se vzdigujejo iz revščine. Vse to kaže, da živimo v časih, ko globalno sodelovanje lahko nekaj spremeni. Tudi Evropska unija ima možnost v tej pomladi upanja, če bo enotno nastopala proti zunanjih grožnjam, če se bo skupno uh, spopadala z izzivi in jih poskušala reševati. Če bo odpravila zadnje, če bo odstranila zadnje ruševine finančne krize in začela graditi močno ekonomijo. Rojen sem 1957, v istem letu, ko je bila sklenjena rimska pogodba. Moja generacija je imela velike priložnosti in velika upanja za prihodnost. Za mnoge od nas je bil svet naš, ki smo ga želiti, želeli narediti boljšega. In eh, ne vidim večje dožnosti, kot da damo enako upanje mladim generacijam današnjega dne. In vem, da Evropska unija lahko predstavlja gonilno silo, če se bomo zavedali osrednjih vrednote naše družbe, demokracije, sodelovanja in dodane vrednosti za naše državljane. Naj začnem z demokracijo. Trenutno krepimo skupne aktivnosti proti terorizmu, ki izvaja strahopetne nadejanja proti naši družbi. Mnoge aktivnosti, ki jih sprejemamo, so težke, vendar so potrebne. Vendar pa je obramba demokracije je bistveno večja naloga. S tem moramo zagotoviti varnost naših eh, judovskih eh, sodržavljanov, medtem ko se ponovno širi eh, antisemitska grožnja. Populisti, ekstremisti izvajajo demonizacijo muslimanov in s tem pridobivajo poceni točke na volitvah. Gre tudi za pravice. Romov do volitev. Vse to je plod predsodkov. Borimo se za svobodo poročanja, svobodo govora in svobodo medijev. Zaradi tega, ker lahko vsi samo pridobimo ob natančne preglede dogodkov. Vsak mora imeti pravico do poštenega sojenja, da se svobodno giblje v družbi in da eh, ljubi kogarkoli želi. Če ne bomo obranili tih demokratičnih vrednot, bomo izgubili Evropo, kot jo poznamo. In s tem prihajam na drugo točko. Na sodelovanje. Redko kdaj je bilo toliko razseljenih oseb na svetu kot danes. In redko se je tako malo evropskih držav zauzelo za nje in je pripravljeno nekaj narediti. 80 tisoč ljudi je Švedska sprijela. To pomeni 5, 25 milijonov v primerjavi za 25 milijonov prosilcev za azil v Evropi. S tem smo prišli na rob zmožnega in zato je treba iskati evropske rešitve, še prej pa smo morali sprijeti enostranske rešitve. Šengenski sporazum in prav spletok, ki ga ustvarja, je ključnega pomena za naše gospodarstvo. In če ne bomo ukrepali in to hitro, lahko to izgubimo. Veliko je besed in načrtov za pot naprej, videti pa je zelo malo dejanj. Zato pozivam vse države članice, da prevzamejo svojo odgovornost. Čas je za ukrepanje, za nadzor zunanih meja, za krepitev sodelovanja s Turčijo na osnovi mednarodnega prava, za izvedbo načrta prerasporejanja beguncev po Evropi. Evropi, za boj proti trgovanju z ljudmi in za krepitev naše skupne zunanje politike, zato da zaustavimo razloge za beg ljudi. Iz kaosa moramo prejiti na nadzor, kajti drugače bomo tvegali evropsko sodelovanje, kot ga poznamo. In če pogledamo naprej, spoznati moramo, da Dublinska konvencija ne deluje in s tem se moramo soočiti. Če ne bomo ustvarili novega skupnega azilnega sistema, bo še več držav prisiljenih v enostransko delovanje, kar bo omejeno mobilnost, eh, trgovino in še posebej bo to prizadelo ljudi, ki bežijo. Švedska si bo prizadevala za vzpostavitev novega azilnega sistema v Evropski uniji, ki bo temeljil na enakomerni eh, porazdelitvi prosilcev za azil po vsej Evropi, ne v posameznih državah. Na kratko, če imamo skupno, če želimo skupno mejo in obenih eh, meja znotraj Evropske unije, si moramo deliti tudi odgovornost za prosilce za azil. Ne, ne, ne vidim, kako bodo države, ki ne sodelujejo v skupnem azilnem eh, sistemu, lahko sodelovali v šengenskem sistemu. S tem prihajam na tretjo točko in sicer na dodano vrednost za naše državljane. Pokazali smo, da smo pripravljeni trdo delati zato da ostanemo eh, skupaj, kot smo si prizadevali, zato da bi združeno kraljestvo ohranili med nami. Ampak kritike na račune Evropske unije po celotni celini so nekaj, na kar ne smemo pozabiti. Te pritožbe eh, kažejo, da moramo ohraniti skupni duh Evrope, ki nas drži skupaj. Pokazati moramo, kakšna je vrednost 28 držav članic in skoraj 500 milijonov državljanov. Zato, da se spopademo z izzivi, kot so podnebne spremembe, s tem se nišče ne more spopadati sam v eh, času globalne soodvisnosti. Ustvariti moramo še bolj globalni trg v eh, časih globalne konkurence in zagotoviti večjo varnost za naše ljudi v časih eh, globalne negotovosti. In če naj bi ta pot dobila široko podporo, ki jo potrebuje v 21. Eh, stoletju, potrebujemo Evropsko unijo, ki bo bolj trdodelala v dobro ljudi, državljanov. V svetu kjer 62 ljudi ima vlasti toliko kot 3,4 eh, milijarde ljudi v takšnem svetu potrebujemo Evropsko unijo, ki si bo prizadevala za enakopravnost in za pravico vsakogar, da si prizadeva za dobro življenje. Zato moramo zgraditi socialno Evropo, ljudem dati bolj varna delovna mesta, izboljšati življenjske pogoje in omogočiti eh, boljši eh, dostop ljudi do blaga z večjo kupno močjo. Če bo večja kupna moč, bodo ekonomije rasle. Evropska unija je eh, porok za dobro delo v Evropski uniji. Treba si je prizadevati za to, da se delavci ne bodo borili drug proti, proti drugemu za zagotavljanje boljših delovnih eh, pogojev v svetu. Pogodbenikov in izvajalcev mora nekdo zagotoviti, da je so delovna mesta varna in eh, pravična. Zato moramo spodbuditi energijo raztoče eh, združbe delo jemalcev. Zato, če želimo doseči rast 12 odstotkov do leta 2020. Evropska unija torej ne sme delovati samo kot eh, center za trdne finance, ampak eh, si prizadevati tudi za vključitev eh, vseh v trg eh, dela, tudi žensk. To je etična pravica, je pa tudi ekonomsko pametno. Evropska unija se mora skupno prizadevati proti brezposobnosti mladih, ki uničuje našo mladino, uničuje naše ekonomije in našo prihodnost. Zato moramo dati prioriteto investicijam v izobraževanje, razširiti izmenjave študentov v Evropski uniji, ne samo eh, na področju višjega eh, šolstva, ampak tudi na področju srednjega šolstva, zato da bomo ustvarjali delovna mesta za mlade ljudi. Zato potrebujemo tudi ambiciozne prostotrgovinske sporazume in eh, digitalni notranji trg. To je socialna Evropska unija, ki lahko izboljša življenje ljudi, ki živijo v njej. Predlog komisije za sprememb direktive o napotenih delavcev in eh, razvoj eh, socialnega stebra kaže, da se je ta pot začela, kar pozdravljam. S tem bomo zagotovili bolj poštene delovne pogoje, kar je prednostna naloga. Zato moramo nadaljevati po tej poti, nadaljevati navzgor do vrha. Oblikovati moramo strategijo eh, za socialno Evropo. Veselilo bi me, če bi lahko tak eh, vrh eh, organiziral na švedskem letu 2017. delamo za Evropsko unijo, ki deluje za trg, predvsem pa za dobrobit svojih državljanov. Evropski parlament in komisija so ključnega pomena pri vseh treh zadevah, ki sem jih omenjal. In eh, v tej dvorani čutim, kot tudi v Evropski uniji, da imamo sposobnost doseči za generacijo 1997, 2007, 2017 in mnoge generacije kasneje to, kar smo doživljali kot generacija 1957. Evropska zima obupa je bila dolga in težka, ampak če si bomo prizadevali za demokracijo, ko je ta na preizkušnji, če bomo besede pretvorili v dejanja in se lotili migracijske krize in če bomo ustvarili socialno Evropo, ki bo izboljšala dobrobit eh, ljudi in izboljšala življenja ljudi v Evropi, potem bomo prišli do najboljših časov iz najslabših časov in ustvarili nov duh v Evropski uniji. Hvala. Hvala, gospod predsednik vlade. Sedaj pa gospa Georgeva v imenu komisije. Hvala, gospod predsednik Šulc, gospod premijer Loven, poslanke in poslanci. Predsednik Juncker me je prosil, da ga nadomiščam v tej razpravi, da prenesem njegove pozdrave. Res je, da, je to, da so to najboljši in tudi najslabši časi. Ampak to so predvsem časi za nas v Evropi, da se postavimo za naše vrednote in da nas delajo tudi odgovorne za to. In zelo vesela sem, da ste ravno to storili s svojim govorom. Um, Danes Švedska je država, ki je oblikovala svojo usodo eh, z vrednotami in s prepričanji, ki pomenijo, da lahko um, sodelujemo in živimo skupaj v pravični družbi. Vi ste vplivali tudi na tiste um, onstran meja v drugih evropskih državah, skandinavskimi državami. Med skandinavskimi državami ste bili vi prvi, ki ste spoznali eh, pomin svobode gibanja. V 50-ih letih ste že vzpostavili eh, notranji trg in tudi svobodo gibanja med vašimi državami. In to načelo je bilo zelo koristno za vas in tudi za Evropsko unijo. Danes želim eh, predvsem tudi povedati nekaj o odzivu Švedske na begunsko krizo. Vaša država je dolgo časa sprejemala najvišje število ljudi, ki so iskali zadočišče, tudi že preden se je začela sedanja kriza. Vaša solidarnost je res svetla luč. Ko država tako daleč na severu Evropske unije, je tako zelo prizadeta od dogodkov na jugu Unije, potem vemo, da nas to povezuje. Nobena država ne more upravljati te krize sama in nobena država ne sme biti prepuščena sami sabi, sebi, bodi si, da je to Grčija, Švedska, Avstrija, nobena država ne more tega bremena nositi sama. Vsi moramo varovati meje skupaj in skupaj moramo pomagati ljudem, Eh, katerih preživetje je odvisno od nas. Seveda eh, smo hvaližni Švedski za vse, eh, kar je storila in premestitev iz Italije in Grčije na Švedsko sedaj seveda ni več aktualna. V e, Evropi moramo seveda vzpostaviti red in tudi šengenski sistem. Vaša država um, um, bi seveda tudi trpela, če tega Schengena ne bi bilo. Um, torej, na Oresonskem mostu se kaže, kako drag je ta um, mejni nadzor. Um, v četrtek je komisija predlagala, predstavila načrt za popolno ustavitev Schengena do najpozneje decembra 2017 zato naj nam da možnost, da bo Schengen bolj odporen. Moramo se naučiti iz krize. In sicer ta sistem deluje samo, če vsi sodelujemo ali pa ta sistem ne deluje. In zato moramo seveda se povezati in komisija noče nikogar dolžiti, temveč eh, želimo iskati rešitve in podpriti vse države članice tako, da bomo skupaj ponovno vzpostavili Schengen. In gospod predsednik vlade, še eno točko želim izpostaviti, o kateri ste govorili in tudi to je povezano z vrednotami v Evropi, evropski socialni model. To je eden naših največjih dosežkov. Um, Torej ne gre samo za organizacijo eh, gospodarstva, temveč to je del tega, kar smo, to je del pogodb in del identitete. Švedska je pisala cela poglavja v tej zgodbi. In ko vam ko vas poslušam eh, in um, vidim, da tudi vaša vlada nadaljuje s tem. To, kar ste dokazali preostalim v svetu, je to, da socialno tržno gospodarstvo lahko uspeva in uh, torej gospodarski razcvet in socialna pravičnost usporedno so možni. In, um, Evropska unija je super sila, kar zadeva življenjski slog, je nekdo rekel. Um, gre za standarde pri enakosti spolov, pri javnem zdravju, pri okolju, predvsem pa pri sistemu blagostanja, blaginje. In um, svet se hitro spreminja hitreje kot v času, ko sem bila rojena in zato so potrebne prilagoditve. In zato se moramo seveda stalno prilagajati, to vemo. In komisija je se predlagala stebr socialnih pravic z načeli in eh, praksami, ki bodo zagotovili dostojno in pravično delo. In eh, pravične delovne pogoje in socialno zaščito. In gre seveda tudi za to, da se zagotovi pravičnost pos za posameznika, gre pa tudi za vzpostavitev odpornosti trga dela in gospodarstva nasplošno. S tem, da odpravimo brzeli v sedanji zakonodaji, eh, bomo vzpostavili te ukrepe in zgradili stebr, ki ga potrebujemo. Švedska je mnoga desetletja Um, predstavljala um, te uh, evropske um, vrednote, enakost, tudi pomoč ljudem, ki iščejo zaščito. In danes ste tudi povedali, kako močne so te vrednote. In moramo seveda povedati, da so te vrednote tista luč, ki ji moramo slediti in to želimo povedati tudi mlajšim generacijam, je evropska rešitev. Še več kot to, evropska rešitev je edina rešitev in hvala. Um, Gospod premijer, hvala eh, švedski, da ste tako ključni eh, del pri vsem tem. Hvala. Hvala, gospa Georgijeva. Za Evropsko ljudsko stranko bo sedaj spregovoril gospod Hökmark. Hvala, gospod predsednik. Gospod eh, predsednik vlade, prisrčno vas pozdravljam tu v parlamentu. Zanimivo je slišati, da socialno-demokratski predsednik vlade poudarja, da Švedska podpira evropsko sodelovanje, da želi stabilno in močno sodelovanje. Živimo v času, ko prihajajo krize od zunaj. Rusija, Sirija, Rusija v Siriji, eh, ISIS, eh, terorizem, podnebne vprašanja, begunci. Vse to eh, postavlja naše vrednote pred velike izzive in samo z močno Evropo bomo kos tem izzivom. In zato nikoli ne smemo reči, da bo možno rešiti te probleme že naslednji teden. Tako bo to sodelovanje spodle, spodletelo. E, to sodelovanje potrebujemo veliko dalj časa, kajti problemi so veliko večji in ni samo ene rešitve ali enega sklepa, ki bi vse to rešil. Namesto, da se vprašamo, kaj lahko stori Evropska unija za nas, se moramo vprašati, kaj lahko mi storimo za Evropo. Vem, da je ta formulacija bila uporabljena že večkrat, ampak za to gre. In ko govorimo o socialnih vprašanjih. Eh, je treba tudi preiti iz nacionalne ravni na evropsko raven, oziroma pogosto prihaja do konfliktov, do prekomirne regulacije, do birokracije, tega pa ljudje v Evropi nočejo. In tudi v razpravi o Združenem kraljestvu je to bila tema, pa tudi na švedskem. Mnogi menijo, da je preveč birokracije, ki jo je treba odpraviti. In ta džungla nacionalne zakonodaje, to je tudi treba pospraviti, kaj ti to ovira gospodarsko sodelovanje. In to velja tudi za eh, sporazum o svobodni trgovini z združenimi državami. Torej, ministerski predsednik bi moral se pogovoriti tudi s tistimi v eh, njegovi politični skupini, ki menijo, da dobiš več denarja, če porabiš več denarja. Pa tudi begunsko vprašanje moramo se potruditi za razdelitev bremen in za spoštovanje pravil. In to velja tudi za Oresundski most. Če uvedemo nadzor, potem je treba spoštovati eh, ta pravila. In tu minim, mislim na odgovornost prevoznikov. <clears throat> Vsi se morajo držati pravil in tudi Evropa. V Evropi je treba prevzeti odgovornost. Ali naprimer v zvezi s Turčijo. Prej so, uh, se je govorilo o. Um, Ehm, svobodi izražanja in moramo seveda eh, bolj braniti vrednote, za katere gre. Gospod ministerski predsednik, eh, Evropo moramo okrepiti, čaka nas še veliko dela, vendar bomo dolgoročno in skupaj zmogli. Hvala, sedaj pa za socialno-demokratsko politično skupino. Gospod Petila, hvala, gospod eh, predsednik. Gospod predsednik vlade, v vašem strastnem govoru ste govorili o demokraciji in o sodelovanju, govorili ste torej o vrednotah. Menim, da bo prava bitka za prihodnost Evrope Eh, da ne bo eh, potekala na vojaškem področju v Siriji in tudi drugot, bo bitka za Evropo predvsem bitka vrednot. Moramo dokazati, da, znam, da znamo prilagoditi Evropsko unijo globalnim spremembam zadnjih desetletij, ne da bi um, pozabili na naše vrednote, temveč jih celo okrepili. In pri tem gre predvsem za eno vrednoto, ki je. Um, pomembnejša od drugih. Solidarnost, beseda, eh, ki je razcefrana zaradi nacionalizmov in ekoizmov, mogoče ta ni več tako v modi, ampak to je temelj Evropske unije. Eh, potem solidarnost in dostojanstvo. Olof Palme je zelo cenil eh, te pojme. Pred kratkim smo se spomnili 30-letnice njegovega umora. Palmej Riku za nas je demokracija vprašanje človeškega dostojanstva in človeško dostojanstvo je eh, politična svoboda, dostojanstvo in solidarnost. In solidarnost pomeni predvsem solidarnost s tistimi, ki so zatirani, ki eh, bežijo pred, pred vojnami. Vi ste imenovali zelo impresivne številke 87 tisoč beguncev, ki ste sprijeli. Seveda države članice ne bodo rešili tega problema. Švedska sama, Nemčija, Italija ali katera druga država, država ne bo zmogla. Potrebujemo skupen sistem evropskega azila, ki bo. Um, um, um, um, vzpostavljena usporedno tudi z novim dublinskim sistemom. In pravilno ste opozorili tudi na socialno Evropo, ne Evropa, ki deli eh, delavce, temveč ki jih povezuje in jim zagotavlja enake pravice. In to pomeni, da je treba zagotoviti vsem delavcem, ne glede na nacionalnost, enako plačilo za enako delo. Naša skupina tudi eh, zaradi pomembnega prispevka eh, delegacije iz vaše države je eh, eh, pozvala eh, komisijo, da predstavi ustrizno direktivo o napotenih delavcih in eh, Pri tem je treba upoštevati seveda, da je treba zagotoviti boljši nadaljni razvoj, kot smo temu bili priča v preteklosti. Hvala. Hvala, gospod Pitela. Sedaj pa za skupino IKR eh, poslanec, gospod Henkel, gospod predsednik. Pred eh, trimi tedni smo v Strasburu govorili o dveh poslancih, eh, ki sta zunaj te hiše govorili o strelnih um, ukazih. Um, um, Vodstvo naše politične skupine je včeraj sprejelo sklep, da boste ta dva poslanca do 31. marca morali zapustiti našo politično skupino. Gospod eh, ministerski predsednik prvič je, da dobivam eh, aplaus z te strani hiše in verjetno bo tudi zadnjič. Gospod eh, ministerski predsednik dvakrat ste omenili, da ste rojeni 1957. leta. Jaz sem 1957. leta eh, se s kolesom prvič peljal iz Hamburga v Göteborg in sem bil navdušen nad vašo državo in danes vam moram trikrat eh, poklicati, zaklicati srečna Švedska. Prvič, ker se vaša vlada brani uvidbi evra. 1998. leta sem kot predsednik eh, Nemškega združenja industrijalcev bil povabljen v eh, gospodarsko zbornico v Štokholm, da eh, zagovarjam uvedbo evra, ampak švedsko prebivalstvo in vlada sta bili bolj pametni od mene. Na švedskem je prebivalstvo smelo glasovati o uvedbi evra, v Nemčiji smeš glasovati samo o izgradni kakšne železnice, kar zadeva država državne dolgove in tudi druge indikatorje, je Švedska na boljšem kot druge države. Vi eh, ne dokazujete samo socialno-demokratskim kolidom v parlamentu, temveč tudi drugim romantikom, da mora valuta ustrizati tudi fiskalnim kulturam neke države in da moramo prenehati s prilagajanjem fiskalnih kultur neki valuti. Pokazali ste tudi, da je majhno lahko lepo in razen tega kažete, da Evropa nima premalo, temveč eh, preveč eh, eh, določenih zadev. In drugič, srečna Švedska, kajti na Švedskem ste se odločili za odgovorno begunsko politiko. Kot dolgoletni član eh, organizacije Amnesty International, eh, oziroma vi ste bili eh, član Amnesty International in vem, kako težko je bilo nadzirati meje. In to ni bilo, čeprav vam to mnogi očitajo, neodgovorno, temveč to je bilo zelo odgovorno. Ehm, kar ste storili. V zadnjem letu smo v Evropi zabeležili veliko prošen za eh, azil, 72,3 odstotka od tega so bili moški. Kaj to pomeni socialno-politično za nekatere občine, sploh nočem eh, o tem govoriti, ampak da samo omenim Keln. Želim, eh, pozoriti na nekaj drugega. Ali je kdo razmislil o tem, kaj pomeni, če bodo ti moški pri. Eh, mislim, da so pustili svoje žene, otroke, matere v teh negotovih situacijah. Večina teh beguncev ni prišla iz. Eh, Eh, kriznih območij, eh, sicer iz prekarne situacije, vendar iz varnih eh, begunskih taborov. Ali je mogoče kdo razmislil o tem, koliko ljudi je izgubilo življenje, zato ker so se odzvali na vabilo nemške vlade in so verili obljubam neodgovornih tihotapcev. In zato želim še tretjič povedati srečna Švedska. V, um, politiki evra in begunski politiki nemška vlada eh, svojo ideologijo ni pripeljala samo Nemčija, temveč Evropo v slepo ulico. Nasprotju s tem pa švedska eh, politika, je švedska politika odgovorna politika. Da, vaša drž da je vaša država pozicijo moralne supersile prepustila Nemčiji, to naj vas ne skrbi, kajti Nemci tudi ne smejo biti ponosni na ta eh, dvomljiv naziv. Hvala. Sedaj pa za liberalce eh, poslanka gospa Bekström. Hvala, gospod predsednik. Želim prisrčno pozdraviti ministerskega predsednika tu v parlamentu. Lepo je, da ste danes popovdan z nami. Švedska je srednje velika država članica Evropske unije. In predsednika vlade pozivam, da, izkorist, da to izkoristi. Vem, da se švedska vlada z mano strinja, da je dublinska uredba, da je dublinsko uredbo treba reformirati. Jaz vodim ustrezna dela v parlamentu in se veselim nadaljnega sodelovanja. Gospod Stefan Löwen, pozivam vas, eh, da prevzamete vodstvo v ministerskem svetu in da tudi druge države prepričate o tem, da je potrebno Eh, da vzpostavimo solidarno skupno azilno politiko v EU. Samo tako nam bo uspela sprememba, ki pa jo nujno potrebujemo. Žal je tako, da je Švedska ki prej se rada prepirala v ministerskem svetu in imela določeno težo in tudi verodostojnost v migracijskih in azilnih vprašanjih in se je lahko vplivalo na države članice, da se premaknejo v pravo smer. Sedaj pa na Švedsko bolj gledajo kot na pasivno državo, ki enostavno sledi splošnemu toku in ki pravi, da so ljudje, ki bežijo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 mnogo ustavijo, ki želijo v EU, bodo našli druge poti v EU, ne morejo ostati vsi v Grčiji. In razen tega, če ne bomo imeli skupne evropske azilne politike, ki se jo bodo udeležili vsi eh, po, d, posamezne države članice, temu ne bodo kos. Grško tragedijo, grška tragedija se bo ponovila drugot v Evropi in namesto, da eh, našo odgovornost eh, za begunce predamo v zunanje izvajanje Turčiji, moramo zavarovati zunanje meje, po drugi strani pa tudi vzpostaviti zakonite poti priseljevanja. In prav Eh, pravičen azrilni sistem, pri katerem bodo pravično porazdeljena bremena. Sodelovanje s Turčijo bo možno samo skupno eh, nad skupnim nadzorno meja, skupno azilno politiko. Gospod Liben, eh, bodite tisti, ki prevzame pobudo in povejte tudi, kdo ovira napredovanje v svetu sedaj mora, se mora končati čas um, zaprtih vrat eh, v Evropi, vedno stavimo na preglednost, na transparentnost in to mora veljati tudi za delo, delo v svetu. In ta um, konkurenca eh, na vzdolj um, se mora ustaviti in mislim, da um, res opravljamo pomembno delo tudi kot švedska in to je treba ceniti. Gospa Björk za Združeno levico je na vrsti naslednja. Gospod minister, gosp, eh, ministerski predsednik, najlepša hvala, da ste prišli v Evropski parlament. Eh, dober dan še enkrat. Tu se je jeseni zgodilo nekaj, kar želim omeniti in sicer je bila sprejeta odločitev, da se začno zapirati meje. Kar pa je pomembno je to, da se vsi soočamo z istim izzivom na evropski ravni. Te ljudi moramo sprejeti organizirano ali pa bomo začeli zapirati meje, da bomo lahko malo zadihali. Kako se bodo stvari odvijale? V mojih očeh so stvari jasne, gospod predsednik vlade. Evropska unija je sprejela veliko ljudi. Eh, lahko bi govorili o tem, ali preveč ali premlada, ampak mislim, da bi Švedska morala biti vodilna v teh procesih. Žal pa tre, e, trenutno v svetu ni bil dosežen noben dogovor. Govorimo o policiji, ki naj bi imela dodatne pristojnosti tudi v tretjih državah, ampak to ni rešitev. Potem govorimo o patruljah v sredozemlju, tudi to ne bo rešitev in tu je še sporozum s Turčijo. Tudi to ni nobena rešitev, kajti begunci niso ribe. Eh, ko govorimo o beguncih, ne moremo govoriti o kvotah. Tu gre za ljudi s srcem, s čustvi, s mislimi. To niso predmeti, to niso ribe, to so ljudje in zato se moramo ustrezno odzvati. Videli smo, kaj se dogaja v Evropi ampak govoriti moramo tako z moralnega kot z političnega vidika. Potrebujemo načrt B, eh, potrebujemo skupino držav članic, ki želijo iti naprej in ki se želijo osredotočiti na to, kaj se da narediti. Eh, v zadnjih dneh je eh, potekalo precej razgovorov, ampak moramo iti še dlje. Imamo socialdemokratsko vlado in videti moramo, kakšno je povezava med vlado in med begunci oziroma kaj lahko tudi oni ponudijo. E, vemo, koliko ljudi je že umrlo, ampak vemo, da smo mi vsi tisti, e, ki moramo ukrepati ali bo letošnje leto leto solidarnosti ali bo to leto, ko bomo zgradili še več zidov. Hvala lepa. Hvala sedaj pa za skupino zelenih. Predsednica te skupine, gospa Harms, gospod predsednik, gospod predsednik vlade, kolegice in kolegi, najprej se želim zahvaliti za to, da ste v to razpravo prinesli tako miren ton v to razpravo o situaciji v Evropski uniji. Mislim, da potrebujemo ta miren ton. Če pomislim na razpravo o Evropskem vrhu danes do povdan, potem moramo vendarle malo premisliti tudi o drugih izzivih razen begunskega vprašanja. Mislim, da nam to vsem eh, koristi, ne škodi, razen tega bi se vam tudi prisrčno zahvalila, vam, švedski, vaši državi, kajti vi eh, že dolgo um, vodite boljšo begunsko politiko v Evropi, ne šele s zaostritvijo krize lansko leto. In ko ste ponovno uvedli mejni nadzor, sem imela vtis dobro. To je zdaj poziv k streznitvi Švedske. Švedi pravijo, ne moremo več, uporabili bomo sredstvo, ki si ga ne želimo. Želimo si evropsko rešitev, vendar to iskanje evropske rešitve kar traja in eh, pravzaprav se je eh, zapiranje meja razvijalo po sistemu snežne kepe. Ne vem, koliko časa še imamo eh, ravnati na ta način. Z globalnimi spremembami in z globalnimi izzivi imamo opraviti in v Evropskem svetu zgleda tako, kot da bi razmislili, da imamo veliko časa. Zato vas sprašujem, ali ni le enkrat potem tudi skrajni čas, da določena skupina držav na področju begunske, kur, begunske politike napreduje hitreje in da reče, mi smo tista skupina držav, ki smo pripravljeni solidarno poskrbeti za sprejem več beguncev. To, o čem razpravljamo s Turčijo, eh, tega To je treba sicer deloma, deloma kritizirati, je pa tudi majhen napredek. Ampak kje bomo pristali, če eh, ne moremo porazdeliti beguncev drugače kot iz Turčije. To, kar ste povedali v svojem govoru, je zelo pomembno. V Evropski uniji ne more uspeti se braniti eh, pred novimi bojaznimi in proti tistimi, ki eh, ustvarjajo strah. Eh, gospod Henkel, vi ste se sedaj opravičili, da ste se zauzemali za vidbo evra. Vi ste bili um, predsednik Združenja industrijalcev in imate veli, veliko drugih grehov, ampak ena, en greh pa je neopravičljiv in sicer ustanovitev alternat stranke alternative za Nemčijo, kajti s tem ste tudi pri nas bistveno zaostrili to, to vzdušje, Eh, ustvarjanja sovraštva in hujskanja. Evropejci se morajo bati takrat, ko niso več v stanju ravnati skupaj eh, z ozirom na globalne izzive, eh, ki so jih begunci prinesli k nam in ki smo jih vedno spet poskusili izpodriniti. In moramo ravnati o tem skupnem ravnanju. Eh, tu gre za poziv eh, bogatejšim in bolj stabilnim državam in teh pozivov ne bo manj, temveč vedno več. Visoki komisar Združenih narodov za begunce nam je včeraj eh, podal dober pregled nad tem ob eskalaciji eh, tudi zaradi Putina in Asada v Siriji smo videli, da se ta uh, vojna ne bo hitro končala. Sem že pri zadnjem stavku, gospod predsednik. In samo skupaj kot evropejci eh, bomo um, išli um, um, uspešno iz teh kriz, če bomo solidarni, solidarni tudi z drugimi. In vaš govor, gospod Löwen, eh, se mi je zdel zelo eh, tolažilen prispevek sveta. Hvala za vašo pozornost in hvala tudi za vašo potrpljenje, gospod predsednik. Za skupino IFDD e bo spregovorila gospa Bindberg. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sami ste rekli, da smo na švedskem bili naivni, ko smo sprejemali begunce. Seveda eh, ste pod, eh, dedovali eh, potapljajočo se eh, ladjo prejšnje vlade, ampak situacija je postala še dosti težja. Za radi države, kot je švedska, se je begunska situacija v Evropi razvila v politični, humanitarni in gospodarski kaos. Eh, tudi preostali del Evrope je kriv zaradi te naivne politike. Od drugih držav članic zahtevate, da vas rešijo, ampak vi ste tisti, ki ste delali napake. Države članice morajo sprejeti odgovornost in morajo biti solidarne. Ampak tudi vaša vlada mora eh, biti odgovorna na tem področju. Potem eh, premestitev kako bo ta rešitev sploh delovala. Zelo malo držav članic ima sredstva oziroma zmogljivosti oziroma politično voljo za kaj takega. Ena država za drugo zavračajo eh, možnost premestitve. Steven Living, morali boste eh, ugrizniti v to kislo jaboko in priznati, da ima Švedska zelo velik problem. Kako bomo lahko sedaj izgnali 80 tisoč priseljencev, ki jih je vaša vlada sprejela. Ka, ko bomo rešili to situacijo? Saj eh, ne moremo eh, uravnavati niti 30 tisoč iskalcev azila iz avtobusa. E Za skupino EFN, eh, gospod Štugar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V preteklosti, v 80-ih letih, sem obiskal švedsko družino. Takrat je bila švedska krasna država lepa, napredna in varna. In potem sem imel tudi eh, prezentacijo o Švedski in rekel, da je Švedska bila pionirka na področju eh, pravic žensk. In poleg tega je švedska vlada delovala odprto in transparento. Lani sem se spet vrnil eh, na Švedsko, tokrat se svojimi otroci in bil sem globoko šokiran nad tem, kar sem videl. Nisem mogel svoj, verjeti svojim očem, koliko se je ta država spremenila. Moja hčerka je stara 12 let let in eh, predstavlja eh, svojo prezentacijo. Ona bo povedala, da je švedska država z največjim eh, številom posilstev na svetu, samo Lesoto jo presega. Naj ponovim, na švedskem je več posilstev kot v Mehiki, kot v Nigeriji, kot v Rusiji, največ na svetu. Moja včerka bo govorila tudi o tem, da, šve, da te, švedska vlada te informacije skriva. Opozicija za nje sploh ne ve. In eh, sedaj že vidimo, kakšne so posledice tega. Gospod predsednik, šokiran sem na tem, kaj se je na švedskem zgodilo v zadnjih 30 letih in zato je samo en razlog, to je Evropska unija. Eh, Evropska unija, ki za seboj eh,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 az egyik legjobb dolog magyarország eh, torej ekonomist ki živi sedaj na mačarskem je dejal da je eh, na mačarskem tako da za razliko od eh, zahodnih evropejcev še vedno verjamejo v konzervativne vrednote in po njih tudi odločajo vi verjamete v liberalne vrednote že desetletja sprejemate Eh, azilante migrante z vsemi težavami sožitja kriminalom. Eh, to je vaša odločitev, odločitev suverene države. Vendar sprejmite dejstvo, da obstajajo tudi države, ki nočejo sprejeti sto tisočih, eh, ki želijo zaščititi lastno kulturo, ki ne želijo imeti usporednih družb. Tudi Mačarska sodi med te države in vi govorite o demokraciji. Sprejmite, da Eh, je politično odločitev na mačarskem sprejeti z referendumom. To je tudi suverena odločitev suverene države. Sedaj za ELS gospod González Bons. Gospod eh, González Bons, eh, mikrofon. Spoštovani gospod gospod minister, begunska eh, kriza je najhujša humanitarna eh, kriza po drugi svetovni vojni in tega ne moremo razrešiti z nečloveškimi rešitvami. Eh, če gradimo zidove ograje ne bomo razrešili begunske krize temveč bo beg teh ljudi še bolj obupan in evropejci bodo izgubili človečnost. E, mi moramo sprejeti svojo odgovornost v evropi potrebujemo skupno migracijsko in azilno politiko in zaradi tega smo se dogovorili tudi za e, skupno varovanje e, zunanje meje. nacionalni egoizmi ne bodo rešili evropskih problemov. Nacionalne rešitve eh, so pokazale, da niso kosniti nacionalnim eh, problemom. Vaša eh, vlada je sklenila enostranske mejne kontrole. To zadeva zlasti prevoznike, ki morajo skozi te kontrole. E, tri leta naj bi suspendirali Schengen, čeprav je to po pravilih mogoče samo dve leti. To je populizem, populistični ukrepi, ki služijo obrambi, vendar to ne pomaga. Morda so vaše rešitve dobre za e, Švedsko, so pa slabe za Evropo. Socialisti, zeleni in tudi mi branimo Evropo brez meja. Danes e, zjutraj smo govorili o sporazumu s Turčijo. Turčijo. Vaša vlada poskuša eh, vzpostaviti eh, barijere eh, v tej krizi, vendar kakšna je prava eh, socialistična eh, eh, razprava? Torej, Evropo moramo vzpostavljati eh, počasi, če tega ne bomo storili, eh, bom prišlo do močnejšega nacionalizma ekstremizma rasizma evropa živi od eh, pestrosti in danes moramo biti enotni in ne smemo dopustiti da bi nas ločevali eh, želeli smo bolj socialno evropo vendar vi zahtevate eh, socialno evropo po eh, ko pa vidite te socialne probleme, zapirate meje. To je eh, neskladno. Torej, populisti ne smejo zmagati. Sedaj za SND eh, gospa Ulfskog. Tak for at du er her, Stefan Löfven. Det er bra og det er viktig eh, Štefan Löfven, dobro je, eh, da si prišel sem. Eh, slišimo vse zgodbe, vse trditve, ki so neutemeljene. Dosti krat se dejansko postavljajo neutemeljene trditve in o tem moramo govoriti. V Evropi raste neenakost. Imamo 23 milijonov milijonov registriranih brezposelnih v Evropi. Verjetno jih je še veliko več. V Evropi in v tej dvorani so mnogi, ki menijo, da lahko krizo brezposelnosti eh, rešimo z nizkimi plačami, slabimi pogoji. Eh, želijo segregacijo trga dela eh, za evropske državljane nove države eh, naj bi imele še slabše pogoje. To um, povečuje razkorak med državami. Mi socialdemokrati želimo zaklju, končati s tem eh, socialnim dumpingom. Ne želimo eh, negativne konkurence, eh, nizkih plač. To eh, namreč eh, slabša pogoje za vse. Predsednik komisije je rekel nič socialnega dumpinga, ista plača za isto delo, to bi moralo biti samoumevno, vendar ali se lahko zanesemo na to, da bo gospod Juncker to tudi uresničil? On zagotovo verjame v to, vendar ali je dovolj močan, da to uresniči? Eh, danes obstajajo številni, ki ne zaupajo eh, v sposobnosti politike in se obračajo k skrajnežem Po, mislimo na eh, nogometni klub eh, Aiko v Štokalmu eh, in še slabše stvari se dogajajo. Torej, ti se obračajo na ekstremne stranke, eh, vendar to počnejo zaradi tega, ker ne dobijo odgovorov na svoje vprašanje. Treba se je boriti proti brezposelnosti, ustaviti je treba socialni dumping. Če to ne uspe, se bo še več ljudi obrnilo k tem ekstremistom. To se ne sme zgoditi. Včeraj je komisija eh, predstavila številne predloge za krepitev socialne Evrope, gre za spremembo uh, direktive o napotitvah, uh, socialni partneri uh, igrajo vlogo. Štefan, ali mislim, da bomo dosegli uh, cilj uh, ista plača za isto delo? Sedaj pa za uh, Alde, gospod Federley. Eh, hvala lepa. Eh, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Eh, prihajate v težavnem obdobju za Evropsko unijo. Imeli smo velike težave, podnebne spremembe, tu smo morali najti rešitve, potem pa izzive zaradi migracije, tudi tu moramo najti svoje rešitve in poleg tega pa imamo še problematiko vse večjega razkoraka v Evropi Eh, razpravljamo o brexitu in podobno. Veseli smo, da ste danes prišli sem. Ta pogovor je zelo pomemben. Naj najprej izrečem pohvalo. Redko kdaj sem vas slišal tako jasnega eh, kot danes eh, v zvezi s to migracijsko politiko. Torej, če sprejemamo sklepe, moramo seveda tudi eh, imeti določene konsekvence, če nekdo ne spoštuje eh, teh sklepov. Torej, eh, vi morate sprejeti tudi eh, vodilno vlogo. Mi smo videli, kako je svet sprejemal sklepe v preteklosti, pa jih niso uresničili. Eh, in to kaže, da je svet eh, impotenten del Evropske unije. In zakaj bi potem sprejemali sklepe tu ali pa v svetu, če jih potem ne uresničujejo? Podrob, eno od teh področji treba je skrbeti, da se eh, sklepe politično uresničujejo. Eh, Eh, potem pa eh, misel o socialni Evropi. Eh, Ministerski predsednik je tudi sodeloval pri posvetovanjih s Cameronom in je izjavil, da je socialna Evropa mrtva. Se pravi, tu je prišlo do poraza socialne Evrope. Eh, torej skrbi me, da je izginila eh, socialdemokratska misel iz Evrope in Gunnar Höckmark je to tudi omenil. Želimo močno Evropo. Joran eh, Persson se je zavzemal za širitev, potem pa je prišel konservativec eh, eh, gospod Reinfeldt, ki je spravil Švedsko v središče evropskega sodelovanja. Kako bo pa v prihodnje? Sedaj pa za združeno levico gospa Cimer. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospod premijer. Evropski parlament vedno preseneča nikoli nisem mislila, da bom po govorniku Aldeja rekla, da ta vprašanja želim zastaviti tudi jaz. Prišli ste v kritičnem obdobju Evropske unije in mi moramo nekaj storiti za to, da najdemo izhod in eh, tega lahko najdemo samo solidarično in skupno. Potem pa eh, pravimo, potrebujemo socialno Evropo. Vi ste pa tudi član sveta in kot takega eh, vas eh, sprašujem. Vi ste odgovorni tudi za dogovor z Združenim kraljestvom, ki postavlja na preizkus to socialno Evropo in tudi uničujete bistven del socialne Evrope. Odpiramo pomembna pravila v zvezi s prostim pretokom delavcem. E, vse to postavljate pod vprašaj. To je eden izmed glavnih temeljev e, Evropske unije in to razveljavljamo. To se mi zdi e, problematično. Kolegi pravijo, da je protislovno, če rečete, želimo socialno Evropo, po drugi strani pa se zauzemate za skupno rešitev eh, za begunce. To sodi skupaj. Socialne Evrope nikoli ne bomo uresničili, če bomo delili človekove pravice po državah izvora, po narodnostni pripadnosti. Eh, in mi moramo najti skupno rešitev in od vas pričakujem, in tu se strinjam eh, z Malin Björk, od vas pričakujem, da ravno vi naredite prvi korak. Ne moramo kot pri eh, eh pogajanjih o razorožitvi eh, zahtevati eh, ukrepe, pa niče noče narediti prvega koraka. Naredite prvi korak k evropske rešitvi. Sedaj pa za zelene eh, poslanec Erikson. Eh, hvala lepa, gospod premijer. Evropski svet eh, se je dogovoril, mnoga vprašanja so še odprta. Dobro je, da se poštuje mednarodno pravo, vendar ne vem, ali se bo to dejansko zgodilo. Eh, Grčija in meni, da bi morali Turčijo obravnavati kot varno državo. E, Švedska pa ni tega mnenja. Tu bi potrebovali neko skupno mnenje. E, saj je od tega odvisno, ali se bodo e, begunci vračali. Če se zapre grška pot, kaj se bo zgodilo, ali obstajajo druge poti, ali obstajajo varne poti, ali obstaja kakšna analiza, ali se ne bo situacija še poslavšala. Kako naj ravna švedska vlada v naslednjem času, zato da odgovori na vsa ta vprašanja, zato da lahko rečemo, da se Evropska unija zauzema za azilno pravo. Ali obstajajo uh, uh, kakšni temelji za švedsko vlado. Potem pa še za vas osebno eno vprašanje. Po vseh teh sestankih, vrhih, pogajanjih, ali imate vtis, da želijo kolegi v svetu prevzeti odgovornost in se dogovoriti eh, o bodočih begunskih eh, tokovih? Pametno in solidarno. Eh, sedaj pa za EFTD, gospod Lundgren. Tak for ordet, herr Talman. Hvala, predsednik. No, eh, sedaj eh, smo, kjer smo, eh, ko smo se delovni ljudje znašli v politiki in ob in eh, oboji pripadamo švedskemu modelu, vendar pa se pravzaprav podobnosti eh, nehajo tu in eh, narejena je bila ena napaka za drugo. Jaz in predstavniki moje stranke eh, smo jasno povedali, kakšen bo izid sedanje politike, ki jo vodi vlada, kam bo to pripeljala, kam bo pripeljala naivnost in kakšne bodo njene posledice. Te, naravnost eh, eh, neverjetne eh, situacije. In lahko rečemo, da gre za veliko hipokrizijo. Tudi Nemčija nosi veliko odgovornost za sedanjo stanje. Samo pogledajte tudi, naprimer, na občine in ljudje naj bi prišli in se sami registrirali, ker sistem tega ni sposoben. In in tisti, na katere bi morali gledati zaradi lastnih opredelitev kot na ekonomske migrante. Potem vprašanje otrok, ki nimajo na voljo eh, čiste pitne vode in podobno. Ali bi vam lahko zastavil vprašanje? Ali boste zahtevali nekaj podobnega, kar je doseglo Združeno kraljestvo, naprimer, je vprašanje, ki bi ga eh, zastavil. res bi eh, rekel, da eh, je ravno ta politična korektnost, ki jo je potrebno kriviti za to stanje. E za ENF eh, e poslanec Majer. Hvala lepa, gospod predsednik. V Evropi ne bo noben kamen ostal na kamnu. To sem pred kratkim prebral v dobrem komentarju in na tem sem se zamislil in to me je tudi močno prevzelo. In ko danes eh, poslušam razpravo nekaterih kolegov, gospod Harms, gospod Björk, eh, potem me eh, še bolj prevzame in se sprašujem, ali oni dve živita na istem planetu kot drugi, kajti to, kar slišimo, je nevarna naivnost. In če si ogledamo krizo, eh, migracijsko krizo, potek, eh, brezglavo ravnanje odgovornih v EU, potem vemo, da so ti ljudje močno prispevali k zaostritvi krize, da je taka, kot se sedaj kaže. In eh, situacija kaže še nekaj. Posamezne države članice, ki eh, želijo izkoristiti svoje pristojnosti, lahko bolje rešujejo probleme kot EU. V Avstriji že vidimo, da eh, prevzema vlada eh, svobodnjaške ideje v razmerju ena proti ena. Merklova unija je nas in celo Evropo spravila v globoko krizo in edine rešitve in predlogi prihajajo iz eh, držav na vzhodu Evrope. Eh, od stotih eh, prosilcev iz določenih držav najdemo zelo veliko eh, kaznivih dejanj, eh, zelo veliko je moških eh, beguncev v Gracu, ženske ne morejo niti skozi mestni park, ne da bi jih kdo napadal. In pravzaprav moramo biti hvaležni Orbanu, ki je ta čudni dogovor z Turčijo preprečil. Sedaj pa eh, Funtulis, eh, nepovezan eh, poslanec. Uh, ko, uh, lahko rečemo, da ta, ta rešitev ni najboljša in namesto, da iščemo na tak način rešitve, imamo samo še več problemov. Brezposelnost mladih, zmanjševanje eh, plač, potem zlom zdravstvenih sistemov in podobno. Potem je tu eh, gospodarsko vprašanje, migracijsko vprašanje, zelo pomembna vprašanja. Na to se osredotočamo, vendar so še druga, ki so ravno tako pomembna in eh, špekulacije različnih strank, naprimer, pa eh, vzbujajo določene občutke glede eh, demokracije, potem tudi glede pravice, ki naj bi jo imeli do različnih mnen. In Tako da tu so različna mišljenja in zgodovine ne moremo olepševati, kot bi si nekateri želeli. Kot Evropska unija mo, bomo morali tako ravnati. Hvala. Za ELS, gospa Gardini. E, Hvala. Vprašanje eh, bi imela. na svetu ste podpirali eh, evidenco eh, eh, zbiranje podatkov potnikov. In Švedska, ki je vodila odprto politiko, pa se je ponovno zaprla do tega vprašanja. In ko gre za sprejemanje migrantov, je to posebno nasprotno s tezami, ki jih podpirajo socialisti tu, nasploh in Švedska je ponujala model države, ki je odprta. Sedaj pa eh, je tudi na švedskem vse več antisemitskih eh, dejanj. In eh, če se spomnimo nazaj, naprimer, kako je bilo v času, ko so ljudje bežali pred nacističnim sistem, režimom. In Eh, ljudje, ki so se počutili ogrožene. Kaj pa kanite narediti konkretno, ne glede na vse lepe izjave? Prav gotovo je tu mnogo eh, stvari, ki so zaskrbljujoče in ljudje, ki so prispevali k evropski civilizaciji, se na švedskem ne počutijo več doma in eh, kot da bi ugasnile vse luči in da bo zima zelo dobro. Eh, spoštovani eh, premijer, eh, veselje nam je, da ste prišli sem, kaj ti govorite kot prepričan evropejec in Švedska je še vedno en, en eh, najboljših zgledov, ki jim lahko sledimo v Evropski uniji. In ravno kar ste eh, govorili o eh, demokraciji in v demokraciji sledite visokim standardom oziroma visokim normam. Drugič, Švedska je še vedno ena najboljših eh, zgledov, kako se je moč zauzemati za vzdržni razvoj in sicer z vsemi njenimi razsežnostmi, okoljskimi, gospodarskimi, socialnimi potem eh, ustvarjanje novih delovnih mest. In ne nazadnje, eh, Švedska še vedno daje zgled, eh, ko gre za prevzemanje mednarodne odgovornosti. In seveda, ne glede na probleme, je Švedska še nedalje pozitiven primer, sprejemanja oziroma integriranja beguncev. Šla sem na Švedsko, da bi se tam navdihnila in kaj sem ugotovila? Rada bi informirala ta parlament o tem. Namreč Švedska eh, tu obladuje eh, velik pritok beguncev. Tako da sem lahko bila priča dostojnemu sprejemu beguncev na mejah in eh, potem tudi po razdelitvi beguncev po najrazličnejših skupnostih in občinah, eh, kjer lahko imajo dostop do dostojnega eh, bivališča in podobno. Organizirali so tudi programe usposabljanja za integriranje teh beguncev na trgu dela. To je tisto, kar sem opazila na švedskem in eh, zato eh, lahko rečem, da eh, lahko iz tega potegnemo določen eh, nauk, kaj lahko tudi mi storimo in kaj bi morali storiti tudi druge v Evropi. Hvala lepa. In še zadnji govornik v tej razpravi za zelene, gospod Anderson. Tak, Hvala, predsednik. Zahvaljujem se tudi premijeju. Hvala za vašo prisotnost danes tukaj. In resnično upam, da se vam je zdela razprava v zadnji uri spodbudna, tudi plodna. Tu govorimo o socialni, govorili ste o socialni Evropi, vendar niste omenili eh, dejstvo, da eh, v Evropski uniji ne deluje dobra, dobro valutna uh, unija oziroma denarna unija in jasno je, da je uh, Švedska sprejela pravo odločitev, ko se je odločila, da ne vstopi v EMU. Ne glede na to pa so eh, tu prisotni številni kolegi, ki govorijo, da Švedska ne more v nedogled na tak način, torej nadaljevati na tak način. In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 se jim verjetno zdi, da bi bilo dobro, da Švedska pridobi eh, izjemoma možnost izstopa iz tega oziroma tako imenovanega opt-outa. Potrebujemo dobre pogoje za vse države, ki ne želijo vstopiti v denarno unijo. Zagotoviti moramo ustrezna jamstva in zagotovila tem državam, kajti eh, sprejemati je potrebno take odločitve, ki so dobre za vse in upam, da bo Švedska tu prednjačila, tako da bi lahko ustvarili take pogoje. Sedaj pa besedo dobi eh, švedski premijer gospod Löfven. President, uh, gospod predsednik, eh, spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala za vaše pripombe. Eh, ne bom mogel odgovoriti vsem, vendar pa se bom potrudil po najboljših močeh, da se odzovem na različne vprašanja, ki ste jih, ki ste jih sprožili. Prvič bi želel reči, da eh, po mojem ne gre za to, da moramo eh, uh, vzpostaviti cel kup novih pravil. Gre pa za to, imamo skupno gospodarstvo, skupni trg in na tem trgu dela je potrebno zagotoviti prihodnost za eh, tiste, ki so tam prisotni, ki tam delajo, zato da pride do eh, pravih rezultatov. Ni dobro, da ljudem kažemo prihodnost, slikamo prihodnost na negativen način kajti to ni bodočnost, ki se jo želijo evropski državljani. Imamo skupne interese in skupno odgovornost, da bi zagotovili, da bo evropski trg dela slonev na določenih vrednotah. V različnih državah eh, je seveda še vedno možnost, da vladajo, kot se jim zdi najbolje. Eh, Naprimer, tu je, bil, eh, tu je bila zadeva Laval leta 2007 in to je eh, pokazalo na opozorilo na dejstvo, da na švedskem ni bilo mogoče ustrezno izvajati skupnih pogodb. in Evropa uh, mora gledati na bodočnost eh, in na konkurenčnost, vendar ne tako, uh, ne z zniževanjem stroškom, kajti tega ljudje ne bodo pozdravili. Potrebno si je enim, eni drugim si moramo obljubiti, da bomo imeli na umu to prihodnost in se zavedati, da eh, te ženske in ti moški, ki vsak dan odidejo na delo, to so tisti ljudje, zaradi katerih lahko pride do razlike. In njim moramo zagotoviti dobre pogoje in eh, obetavno prihodnost. Nadalje, veliko vas je govorilo seveda o begunski krizi. Moje sporočilo pa je naslednje. Imamo in imeli bomo begunce tudi v prihodnje. In eh, mi na švedskem nismo povzročili problema, kaj ti begunce smo sprejemali. Vendar pa. Uh, Gre za krizo, ki je nastala zaradi eh, Sirije, eh, kar je pripeljalo do tega, da so ljudje začeli bežati pred vojno tam. In reči, da ljudje, ki bežijo, da rešijo svoje življenja, res je, da je tem ljudem potrebno pomagati. Potrebno pa je odpraviti tudi, eh, tudi problem ki je vse to povzročil. Za to gre. Potrebno je zagotoviti pomoč ljudem v sosedstvu. Tisti, ki pa že pridejo ali bomo zaloputnili vrata pred nosom, nekateri menijo, da je res treba ravnati tako, vendar potrebno je pomagati ljudem, ki bežijo, da bi eh, obvarovali svoje življenja. Eh, in če bi bili že poprej Eh, reševali to bolj skupaj, bi ga že rešili. Eh, in na naši celini je 500 milijonov državljanov, to bi bili lahko rešili skupaj. Seveda, eno je, da rečemo, želimo sodelovati, eh, Vendar pa mislim, da je edino pošteno reči ljudem, če ne boste sodelovali v tem sistemu, v azilnem sistemu ali šengenskem sistemu, naprimer, ne morete izbirati samo tistega, kar je za vas dobro ali pa kar je lahko narediti in skušati obiti probleme. Včasih je se je potrebno potruditi in narediti tudi tisto, kar je težko. Če želimo imeti sistem, eh, po katerem bo možno porazdeliti odgovornost med 28 državami, potem je to lahko dobro. To je edini način, kako lahko EU deluje eh, dobro in sicer, da si medsebojno pomagamo. Tisti, ki pa ne želijo sodelovati, naj ne pozabijo. Če se to ne bo obneslo, bo to vplivalo na celotno Evropsko unijo. Vplivalo bo tudi na tiste, ki sedaj samo sedijo križem rot in ne naredijo nečesar. Če želimo učinkovito delujočo Evropsko unijo, moramo sodelovati. Moramo sodelovati tudi glede teh težkih vprašanj. To sem želel povdariti in mislim, da je to potrebno jasno povedati. The, the, uh, kar zadeva sporazum s Turčijo. Da, menim, da je prav tako potrebno je poiskati rešitev sodelovanja s Turčijo, drugače tega ne bi bil podprl. Ne morem odgovoriti na vsa podrobna vprašanja, ki so bila sprožena. Eh, predsednik Tusk glede mandata pogajanja, eh, pogajanja glede tega vprašanja. Namreč namen je, da se zaustavi tihotapljanje ljudi, potrebno pa je eh, pokazati tudi na alternative. Sedanja stvarnost je, da na tisoče in tisoče ljudi eh, tvega svoje življenje, ko se poda na morje. In tisti, ki pa prodajajo Eh, to eh, prečkanje čez morje, eh, tem je malo mar za človeško življenje. In 400 ali 500 ljudi je zaradi tega umrlo. In mislim, da je temu potrebno narediti konec. To seveda ni edina rešitev, prav gotovo ni edina rešitev, je pa ena od rešitev bomo videli, kaj bodo prinesla pogajanja in ko bo prišlo do izida, potem lahko o tem spet razpravljamo. In tak je po mojem pravi pristop. Naprošen sem tudi bil da nekaj povem glede napotitve delavcev eh, to, mm, in čež, da to ne bo vsega rešilo, če sem pravilno razumel vprašanje. Res je, temu ne bo tako, vendar pa je to dober korak naprej, da se pokaže delodajalcem in pa tudi zaposlenim v Evropi, da lahko razvijemo trg eh, dela v Evropi, ki bo deloval, kjer se spoštujejo kolektivne pogodbe in eh, da se naredi vse, eh, da to poteka ustrezno po vseh državah eh, članicah. In Evropska unija bi morala zagotoviti to platformo in to možnost. Spoštovanje kolektivnih pogodb, naprimer pri nas, je pot, ki smo jo izbrali in izkazalo se je za učinkovito. To je pripeljalo do rasti, pa tudi do precej poštene eh, porazdelitve za naše državljane. To, kar je komisija sedaj predlagala, je zelo dobro. Po mojem mišljenju je korak naprej. To bo pomenilo tudi več upanja za zaposlene, za zaposlene v Evropi in je zelo dobro izhodišče oziroma dober začetek. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik.